tretja eh, flota bo prispela v Gazo in prosimo vas, da vsi podprete eh, ta, eh, to mirovno zauzemanje, kajti na ta način želimo pomagati prebivalcem v Gazi. Na ta način zaščim, želimo zaščititi pred grožnjami Izraela. Pred petimi leti je prišlo do spopadov in takrat je življenje izgubilo veliko ljudi. čas je, da poskrbimo za enoten nastop eh, in eh, da eh, pomagamo razrešiti situacijo v tej nesrečni regiji. Hvala lepa. Obveščam vas, da je 15. junija bila ustanovljena nova poslanska skupina Evropa narodov in svobode. To skupino sestavlja 36 poslancev. Izjava o ustanovitvi eh, te poslanske skupine v skladu z poslovnikom je bila tudi ustrezno posredovana. Le kompetenti avtoritari.